Kolegi, kolegi, na... Kolegice in kolegi, pričenjamo s popodanskim delu seje. Zelo me veseli, da lahko med nami pred... pozdravim eh, novega predsednika vlade Moldavije, gospoda Pavla Filipa. Iskrene čestitke k vaši izvolitvi. Liljana Bajloviči ga spremlja. Eh, namestnica predsednika parlamenta Valentina Boliga, predsednica odbora za zunanje zadeve in eh, za eh, približevanje k Evropski uniji in pa veleposlanik. Moldavija je za nas pomembna partnerica. Je ena izmed redkih držav, s katero imamo pridružitveni sporozum. in uh, trgovinski sporazum, uh, ki smo ga tudi ratificirali in sedaj smo v fazi izvajanja vseh teh eh, sporazumov. Kot parlament uh, smo zmeraj povzdarjali, da ima Moldavija evropsko perspektivo. Vemo pa, da je Moldavija pod velikim pritiskom ta pritisk prihaja seveda predvsem iz Moskve. Gre za drugačno obliko pritiska kot v Ukrajini, eh, za bolj prefinjeno izvajanje pritiska, zato pa nič manj nevarno. In hkrati ugotavljamo, da se pojavljajo velike težave tudi zaradi notranje politične situacije. Proevropske sile se morajo povezati po uh, razhajanjih, eh, ki so se pojavila lani septembra. Mislim, da mora ta vlada uh, zaključiti z svojim mandatom, imeti dovolj časa za izvajanje reform, ne pa, da bi uh, bile ponovno organizirane volitve in bi se celoten postopek pričel znova. Tukaj so tudi posamezniki, ki menijo, da ne morejo sodelovati v eh, trenutni vladi eh, zaradi dogodkov eh, konec preteklega leta, ko je morala odstopiti prejšnja vlada. Vendar pa osebni problemi niso tako zelo pomembni, gre za državne interese in pomembno je, da se izvedejo pomembni koraki, ki ste jih napovedali eh, in sicer eh, recimo eh, zakon o javnem tužilcu ali pa bančni in finančni svežen ali pa snežen, svežen z področja energetike. Gospod predsednik vlade, zanima nas, kako se bodo zadeve razvijale potem ko je ustavno sodišče sprejelo odločitev in sicer 4. marca, da naj bi eh, predsedniške volitve vendarle potekale z javnim glasovanjem, kakšne posledice bo to imelo na celotno situacijo. Eh, kako bo to vplivalo na izvedbena pooblastila? predsednika vlade. Še enkrat prisrčno dobrodošli in beseda je vaša. Stimate, domnule prešedinte, stimati membri parlamenta. Spoštovani gospod eh, predsedojoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najprej bi se rad zahvalil predsedniku Broku za to, da mi je dal priložnost, da v tem odboru predstavim eh, svoje prednostne naloge. Odbor za zunanje zadeve se je že večkrat izkazal za prijatelja eh, moldavskega naroda in pa vlade. Izkazal nam je svojo podporo novembra 2014 pri eh, ratifikaciji eh, pridružitvenega eh, sporazuma. Poleg tega je bil ukinjen tudi vizumski režim za številne državljane Moldavije. To je pomembno tudi v primerjavi eh, oziroma v povezavi z členom 49 pogodbe. Vse to se je zgodilo v času, ko eh, naj bi bila Republika Moldavija kaznovana eh, zaradi eh, evropske odločitve, proevropske odločitve na volitvah. Vendar pa so pomembno vlogo igrali tudi drugi faktori mi eh, želimo po eh, evropski poti in čutimo tudi posledice eh, te svoje odločitve, ampak spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, kljub vsem oviram, bomo nadaljevali po tej poti. Ta vlada je dovolj odlo odločna, da izvede demokratične reforme in poskrbi za pozitivne spremembe za vse državljane. Pripravljena je izvesti pridružitveni sporazum in vzpostaviti prosto trgovinsko območje. To eh, je pomembna agenda reform v naši državi. Pripravljene smo uh, tudi uh, okrepiti uh, ulogo naših inštitucij. Uh, postal sem predsednik vlade v trenutku, ko bi bilo lažje ta položaj prepustiti komu drugemu. Ampak skupaj z vladno ekipo bom prevzel svojo odgovornost tudi za napake v preteklosti, eh, pa seveda za prihodnost naše države. Odločili smo se, da ne bomo dovolili, da bi na nas vplivale okoliščine. Želimo najti rešitve, želimo biti vlada, ki bo Moldavijo ponovno postavila na noge. Včeraj je potekala druga seja Eh, pridružitvenega sveta eh, med Moldavijo in Evropsko unijo in tudi visoka predstavnica Mogherinjeva in pa komisar Hans sta sodelovala pri tem svetu. Imeli smo zelo konstruktivn dialog eh, ob robu tega sveta in to je seveda zelo pomemben dogodek za nas. To je tudi prvi preizkus za nas in videli bomo, ali bomo lahko v kratkem tudi predstavili prve rezultate. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, rad bi predstavil prioritete vlade za letošnje leto in pa konkretne dejavnosti s katerimi se ukvarjamo, hkrati bi rad predstavil konkretna vlaganja in pa svoje razmišljanje glede odnosov med Evropsko unijo in Moldavijo. Torej najprej prioritete. Te so povsem jasne in jih lahko razdelimo na tri tematska področja. Prvič, eh, stabilnost v eh, politiki, dialog med eh, civilno družbo in pa politiko, makroekonomska stabilnost podpis eh, sporazuma z mednarodnim denarnim skladom in z vsemi razvojnimi partnericami in izvedba demokratičnih reform, ki so seveda ključnega pomena. Eh, kot sem že predejal, eh, ta odbor in celotni Evropski parlament spadata med najpomembnejše partnerice Republike Moldavije, kajti To je pomembno tudi v povezavi z resolucijo, ki je bila sprejeta eh, januarja. Gre za pridružitveni eh, sporazum eh, z, med Evropsko unijo in Moldavijo. Skušal bom odgovoriti na vse zahteve opozicije, civilne družbe in pa tudi drugih partnerjev. Potrebno je poskrbeti za to, da eh, bomo uresničili okrepe, ki smo jih sprejeli, hkrati pa se moramo soočiti tudi z dejansko situacijo, tako znotraj vlade, kakor tudi v parlamentu. Dobro se zavedamo, da eh, gre seveda tudi za eh, pridobitev večine, da gre za pravo skupnosti, ki je ključnega pomena, če želimo najti pot eh, iz slepe ulice, v kateri smo se trenutno znašli. Skupaj eh, moramo razmisliti o tem, kaj bi lahko storili v Moldaviji za izboljšanje situacije. Seveda to spada med eh, težje naloge v državi, ampak naši cilji so vsaj jasni in uh, zadeve so razmeroma nujne. Gospod uh, Predsedujoči, potrebno je izvesti reforme državnih inštitucij, pri tem je potrebno sodelovati z državljani. Ukvarjati se moramo z pravosodnim sistemom in eh, to je eh, prva točka mojega prispevka. V drugi točki pa bi rad predstavil konkretne rezultate eh, naših prizadevanj v kratkem času, odkar je vlada pričela z svojim delom. Najprej politična stabilnost. Eh, ta vlada ima uh, dobro večino v parlamentu in seveda vemo, da je situacija v državi težavna in pripravljeni smo si intenzivno eh, prizadevati za to, da bi bil pridružitveni sporazum uh, kar se da k malo uh, tudi uh, sprejet. Sprejeti so bili že prvi uh, ukrepi eh, na področju postavitve dialoga s civilno družbo in pa uh, na področju reforme državnih inštitucij. Državljani so uh, vzpostavili tudi lasten forum za dialog z vlado. Poleg tega imamo svežen za integriteto in pa mm, finančni svežen civilna družba igra pomembno vlogo v uh, političnem procesu, uh, namreč izvajati mora nadzor in v Moldaviji imamo civilno družbo, ki mora sodelovati pri sprejemanju odločitev. Lahko in mora. Seveda pa imamo tudi različne mehanizme za vključitev civilne družbe v uh, postopek sprejemanja odločitev, od priprave eh, predlogov pa eh, do njihove eh, izvedbe. Še prav posebej je potrebno paziti na to, da bodo naši odnosi trajnostni. Zato je potrebno spremeniti obstoječe mehanizme, še prav posebej, ko gre za zagotovitev tovrstnega duha sodelovanja. Da bi lahko izvedli stabilizacijsko-pridružitveni sporazum se moramo upreti na platformo za sodelovanje med Evropsko unijo in Moldavijo. Menimo, da bi lahko ta platforma igrala pomembno vlogo, gre za strokovno znanje in za izkušnje, pa ne le za to. Pred zasedanjem sveta smo se sestali s predstavniki Moldavije in. Eh, pregledali smo priporočila za izvedbo pridružitvenega sporozuma. Naj se vrnem k temu, kar sem že povedal. In sicer gre za ponovno pridobitev zaupanja strani naših državljanov. To je mogoče le z odpiranjem, z vključevanjem in z komunikacijo. Ti eh, cilji so zagotovo v središču našega dela. Gre tudi za eh, delo na terenu in v regijah eh, izvajamo tudi izredne eh, seje z predstavniki izvršnih odborov in z predstavniki nacionalne skupščine. Poleg tega pa imamo tudi parlamentarno skupino eh, glede posebnega statusa za neodvisna območja. Poleg tega gre tukaj tudi za strateške točke glede eh, položaja manjšin, eh, gre eh, za udeležbo v političnem življenju in za medkulturni dialog. Še ena dimenzija je ključnega pomena. Na to smo se še prav posebej osredotočali v preteklem mesecu. Gre za. za neodvisnost državnih inštitucij, zato smo eh, sprejeli zakon, eh, ki se nanaša na eh, okrepitev položaja državnih inštitucij. Namesto petih, petih dovoljenj imamo sedaj, oziroma namesto dveh imamo sedaj pet dovoljenj za različne odaje um, televizijskih uh, hiš uh, in seveda si prizadevamo tudi na področju pridružitvenega sporazuma in trgovinskega sporazuma. Dosegli smo hiter napredek in tudi politična odločnost je izjemno pomembna. Februarja smo uh, sprejeli tudi predstavnike mednarodnega denarnega sklada. Pogajali smo se o novem sporazumu o sodelovanju. Predložili smo tudi načrt za prioritetne naloge, ki jih nameravamo izvesti do 31. julija. Um, tukaj so številni predlogi partnerice, pa tudi številni predlogi za civilno družbo. Ta načrt je podpisal predsednik vlade, pa tudi eh, predsednica parlamenta in uh, oziroma predsednik parlamenta in uh, lahko vidite, da uh, povsem sprejemamo svojo odgovornost. In za konec, gospod predsedujoči, bi rad predstavil še svoje načrte glede odnosov med Evropsko unijo in pa Moldavijo kar eh, nameravamo storiti, eh, je povsem jasno, seveda pa je eh, pomembno tudi, eh, da imamo podporo Evropske unije pri naših prizadevanjih za izvajanje reform. Politično pridruževanje je oziroma politično približevanje je za nas eden izmed temeljnih eh, ciljev. Zato se bomo za to uh, nenehno zauzemali in si za to tudi prizadevali. Seveda pa moramo biti tudi realistični. Torej, uh, zaupanje je potrebno najprej, uh, si je potrebno najprej zaslužiti. Tako mi gledamo na to. In še enkrat se vračam k odločitvi ustavnega sodišča. Namreč. Uh, Želimo zakone, ki bi zagotovili politično stabilnost eh, in povedati moram, da ko je bila eh, sprejeta ta sodba, je to bilo precejšnje presenečenje. Nihče, ki uh, bi. Uh, ki je bil imenovan za predsednika vlade, se ne veseli istega leta še predvolilne kampanje. Eh, za eh, imenovanje predsednika države, ampak prepričan sem, da eh, je ta odločitev utemeljena, da zato obstajajo ustrezni argumenti. Rad pa bi izpostavil tudi pozitivne vidike, namreč predsedniške volitve v Moldaviji so zmeraj predstavljale eh, vir eh, možne eh, politične krize. Neposrednih volitev ni bilo. Sedaj se to ne sme ponoviti in še prav posebej ne z prezgodnimi volitvami. Zato sem se že pogovoril z predstavniki vlade in eh, dejal sem, da naj se ne udeležujejo predvolilne kampanje, če je le mogoče. Ta mora potekati preko parlamentarne platforme in mi eh, v izvršni veji oblasti se bomo osredotočili na pomembne načrte. načrte ki jih mora izvesti eh, kabinet eh, predsednika vlade. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Še enkrat pa želim povdariti, da eh, smo jaz in moja vlada odločeni, da bomo sprejeli zakone, ki bodo izboljšali življenje naših državljanov in da si nameravamo ponovno pridobiti njihovo zaupanje. Pogajanja o prosto trgovinskem območju pa so pri tem ključnega pomena. Najlepša hvala. Herzlichen dank. Hvala lepa, gospod predsednik vlade. Nekaj kolegov se je javilo k besedi. Najprej gospod Prida. Presenetljivo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Gospod predsednik vlade, pozdravljam eh, vašo navzočnost danes tukaj v odboru za zunanje zadeve eh, Evropskega parlamenta. Običajno Neobičajno pa je, eh, da je nekdo predlagan za eh, predsednica vlade, potem pa uh, to osebo obtožijo korupcije in uh, lastna uh, koalicija potem uh, te kandidatke več ne želi. Um, Zakaj ste vi bolj verodostojni? Adrian Kando je že tudi bil pri nas na obisko in zastavili smo mu podobno vprašanje. Torej, kako ocenjujete vaš vpliv na uh, Platonjuk eh, integracija? Kaj nameravate storiti na tem področju? Kaj nameravate storiti zato, da pri naslednjih eh, volitvah ne bi bilo uh, političnih igric teh uh, oligarhov? Katere inštitucije v Moldaviji so po vašem mnenju danes neodvisne? Katerih inštitucij ne nadzirajo oligarhi? Hvala lepa domnule președinte <clears throat> domnule prim ministru gospod Cristela. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik vlade, prisrčno pozdravljeni. E, imela sva že e, bilateralno srečanje in pa konstruktiven dialog. Republika Moldavija je seveda zelo pomembna, pomembna država za Evropsko unijo. E, In eh, če si ogledamo, kaj se je zgodilo v zadnjih dveh letih, eh, podpisan je bil pridružitveni sporazum, eh, pogajanje poteka v prosto trgovinskem območju, potem je tukaj liberalizacija vizumskega režima in Republika Moldavija je tudi mm, največja prejemnica Eh, evropskih eh, sredstev eh, na prebivalca. Torej, če se ogledamo številke, potem lahko tudi vidimo, kako zelo pomembna je Moldavija za Evropsko unijo. Evropski parlament je storil vse, kar je lahko za Republiko Moldavijo in to bomo počeli tudi v prihodnosti. Stabilnost je seveda izjemno pomembna in to je seveda tudi čisto logično ampak eh, pomembna eh, je eh, tudi izgradnja, obnova in sedaj imate dobre temelje. Zakonodaja, ki je bila sprejeta v parlamentu, je pohvale vredna. Pozdravljam ta svežen, ki pa ga bo potrebno še izvesti in zagotovo vaša naloga ni bila lahka. Nobene druge možnosti niste eh, imeli, kot pa, da greste naprej po tej poti, ki ste si jo izbrali. Najpomembnejši morajo pri tem biti ljudje. Pomembno je, da, je, da se pridružitveni sporazum hitro začne izvajati in eh, pripravili ste tudi že časovnico za izvajanje v sodelovanju z Evropsko komisijo. Najlepša hvala. Gospa Futiga. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči. Gospod predsednik vlade eh, imeli eh, ste sejo v Kišinjevu in takrat eh, smo slišali za primer velike korupcije v vaši državi. Šlo je za velik znesek, ki je enostavno izginil iz eh, centralne banke. Kaj namravate storiti za to, da bi izkoreninili podobne primere korupcije? seveda morajo biti vsi eh, storilci kaznovani. Kako ocenjujete trenutno situacijo v eh, Pridnesterju, predvsem z varnostnega vidika? Hvala lepa. Gospod Pet, eh, hvala lepa. Gospod predsednik vlade, zanima me, kakšen je vaš odnos z Ukrajino ali imate praktično sodelovanje na meji? Govorim o meji z Pridnestarjem. Moje drugo vprašanje se ravno tako nanaša na Pridnestarje. Zanima me, ali imate kakšen specifičen načrt za eh, ponovno integracijo Pridnestarja ali pa načrtujete eh, vzpostavitev eh, takšnega načrta. V preteklosti je bilo govora o tem in prihodnost Pridnesterja je seveda za Evropsko unijo zelo pomembna. Hvala lepa, gospa Harms. Ja, najlepša hvala. Z dvema kolegoma Evropskega parlamenta sem eh, pred nekaj tedni obiskala Šizinav in eh, bila sem pretresena zaradi vtisa, ki so ga name naredili pogovori uh, v uh, Čisinau. In uh, zanima me, ali se vam zdi sprejemljivo, uh, kako so potekali pogovori o sestavi nove vlade. Številni proevropski. Uh, Predstavniki so dejali, eh, da je bila eh, sestava te vlade povsem nesprejemljiva in potem je tukaj ta rop eh, stoletja, ko je iz centralne banke izginila ogromna vsota denarja. Ali so vključene tudi evropske banke, nam lahko poveste to. In ali bi bili pripravljeni dopustiti uh, udeležbo Eurojusta uh, pri razjasnitvi tega primera. Ali uh, lahko kaj poveste o razjasnitvi uh, tega ropa, uh, kajti v Čisinau je bilo rečeno, ja, mi smo proevropsko usmerjeni, ampak ali naj to pomeni, da še naprej prikrivamo uh, takšen škandal. Uh, v povezavi s korupcijo. Danes zjutraj sem slišala, da je ustavno sodišče spremenilo pogoje za predsedniške volitve. Predsednik naj bi bil ponovno neposredno izvoljen, kot je bilo to v letih 2000 in 2001. Hkrati pa eh, so bili spremenjeni tudi pogoji za kandidaturo. Določeno število let uh, moraš preživeti uh, v uh, republiki uh, Moldaviji, poleg tega moraš biti star več kot 40 let. Ali je to še en dokaz, da um, državne inštitucije v Moldaviji ne delujejo neodvisno? Oui, monsieur le, gospod eh, Schaffhauser. Ja, najlepša hvala, eh, gospod predsednik eh, vlade. Bil sem v Dambasu in mislim, da je to območje pravzaprav rusko območje, medtem ko je Moldavija del zahodne Evrope in eh, res eh, so si že cari želeli, eh, da bi Moldavijo nekako vključili v rums, ruski imperij. Sedaj pa vi želite, da bi Moldavija bila del Evropske unije, vendar pa je potrebno spoštovati tudi določene kriterije, tudi pri nas doma. Eh, si moramo seveda na tem področju eh, prizadevati, eh, še prav posebej pa v Moldaviji. Zanima me, ali nameravate igrati pomembno vlogo v odnosu Moldavije in Evropske unije, ali nameravate predstavljati neke vrste most, Ali boste skušali imeti dobre odnose tako z Rusijo, kako z Evropsko unijo, kajti uh, Rusija je tudi uh, del Evrope uh, in najslabše, kar lahko storite, je, da uh, spremete odločitev kot v Ukrajini, da pretrgate uh, vezi z uh, Rusijo in uh, To se, seboj seveda prinese določene posledice. Trenutno so te posledice vidne v Ukrajini in sicer v obliki bankrota Evropska unija ne more nositi stroškov eh, le tega. In eh, strinjam se z vami, eh, da ste nekako bližje Evropski uniji. Ampak mislim, da morate vseeno ohraniti neutralen odnos z Rusijo. Mislim, da nima smisla zaostrovati konflikte, konfliktov. Ja, ja no, sedaj je nacionalna uh, fronta rešila svet. Donbask spada k uh, Rusiji, Moldavija, k Evropi. No ja, tej državi se torej ne obeta nič slabega, pravi gospod Galer. Torej, državljani morajo zaupati državnim inštitucijam, ne smejo sumiti, da gre eh, zgolj eh, za eh, tančico, pod katero se skrivajo posem drugačne zadeve. Torej, veliki škandal z izginotjem ogromne vsote denarja je potrebno razjasniti. Zastavlja se vprašanje lastništva v državi vprašanje, eh, komu pravzaprav pripadajo, v, uh, pripadajo banke v Moldaviji. Mislim, da bi veliko storili za preglednost, če bi vlada razrešila vprašanje lasništva uh, eh, bank. Poleg tega ste uh, govorili tudi o audiovizualnem področju in uh, dejali ste, da uh, ste prej imeli pet licenc, zdaj le dve licenci. Gre torej za postopek dekoncentracije. Ampak mislim, da učinki niso takšni, kot bi pričakovali. Kako nameravate zagotoviti. Uh, neke vrste unbundling na področju audiovizualnih storitev. Kako ocenjujete dejavnosti Ruske federacije? Pro-ruske stranke uživajo veliko podporo v Moldaviji in to eh, lahko razložim eh, le eh, z dejstvom, da proevropske stranke niso izpolnile svojih obljub. Kajti mislim, da proruske stranke ne ponujejo nič tako privlačnega za državljane. Najlepša hvala, gospod Fronzulika. Hvala lepa. Govoril bom eh, romunsko, kajti to je tudi uradni jezik v eh, Moldaviji. Hvala lepa, gospod predsednik vlade, da ste prišli k nam. Republika Moldavija je zaradi svojega geografskega položaja, zgodovine, eh, kulture evropska država in torej spada v Evropo in ne v Euroazijo. Seveda je potrebno pripraviti ambiciozen načrt gospodarskih in političnih reform. Potrebne so uh, družbene reforme, socialne reforme. Hkrati pa predsednik vlade uh, ugotavljamo, da nekdanja sovjetska propaganda in ruska uh, propaganda še naprej širita določene skrivnosti in to ne le v Moskvi, ampak tudi druge po Evropi, naprimer v Republiki Moldaviji. Recimo eh, prebivalci eh, Republike Moldavije eh, naj bi bili slovani, pa zelo dobro vemo, da imate romunske korenine. Eh, potem eh, gre tukaj tudi za eh, različne regije v Moldaviji. Izobraževalni sistem je, potrebuje reforme. Mislim, da je potrebno razvozlati nekatere uganke v Republiki Moldaviji. Ne gre zgolj za reformo izobraževalnega sistema pomembno je, eh, da se o tem tudi pogovarjamo. Recimo v Pridnestrju otroci več nimajo pouka v maternem jeziku, v romunščini. In še eno vprašanje, predsednik vlade. Če državljani Moldavije ne vedo, odkot prihajajo, kako naj potem vedo, eh, v katero smer želijo iti? Mislim, da je to uh, izjemno pomembno razjasniti, kajti ta propaganda se nadaljuje še prav posebej v podeželskih območjih. Eh, in v času Sovjetske zveze je bila situacija, kar eh, to zadeva pravzaprav, oziroma jim, razlaga jim, da je bila situacija nekoč v nekdani Sovjetski zvezi pravzaprav boljša kot danes in potrebno jim je predstaviti. Thank you, Mr. Prime Minister, <coughs> let me to welcome you um, to Brussels and to Gospod Avštrevičus, hvala lepa. Gospod predsednik vlade, naj vas pozdravim tukaj v Bruslju in tudi vašo delegacijo. Pa tudi zelo uh, veliko delegacijo vašega parlamenta. Mislim, da imamo neke vrste moldovski vikend Eh, oziroma teden v eh, Evropskem parlamentu. Zelo učinkovite pogovore eh, sem imel z vami v začetku februarja, ko sva se srečala v Kišnjevu. In zelo navdušen sem bil nad vašim prepričanjem, da boste nadaljevali z izvajanjem reform. Takrat niste bili preveč optimistični, zdaj. Izgledate predvsej bolj optimistični tukaj v Bruslju. Koalicija eh, trenutno spoštuje svoje zaveze in to je zelo pomembno in izvedli ste že kar eh, predvsej načrtov. Ne seveda vse. Pozdravljam Moldavijo, eh, ki je ponovno na poti reform, kajti to je izjemno pomembno. Nimate nobene druge možnosti. Prihodnost vaše države mora biti drugačna in upam, da bo ta prihodnost evropska prihodnost. Cenim tudi prizadevanja, uh, ki uh, jih uh, izvajate, recimo na področju priprave akcijskega načrta, ki je bil že pripravljen. Torej, določeni cilji so bili že doseženi. Recimo reforma javne uprave vzpostavitev oziroma imenovanje novega guvernerja centralne banke, nov zakon eh, o uradu javnega tožilca in eh, ta zakon bo izveden eh, še hitreje, kot je bilo predvideno, mesec ali dva. In to je pomembno za vse nas, kajti mi smo partneri, ampak predsednik vlade. Najpomembnejše je, da Moldavija doseže sporazum z mednarodnim denarnim skladom. Imeli ste eh, že obisk v Kišnjevu. Zdaj pa se bodo začela pogajanja o novem sporazumu in ta misija mednarodnega denarnega sklada bo še toliko pomembnejša. Torej, zanima me. Eh, kako gledate na obete eh, v povezavi z eh, dosego sporazuma z mednarodnim denarnim skladom. Želim vam veliko sreče. Kajti nekoliko razočarani smo bili nad razvojem v vaši državi v preteklosti in upam, da se bodo stvari spremenile v prihodnosti. Hvala lepa. Danke, Herr Vorsitzende. Uh, äh, Domnule Priministru, uh, äh, je klak... Gospod Mršan, najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani premijer. Vlada Moldavije mora biti proevropska v korist državljano. Po mojem mnenju pa vlada ne bo proevropska samo zaradi tega, ker tako pravi, ampak ga bo proevropska, če bo začela izvajati pridružitveni sporazum med EU in Moldavijo pozdravljam to, da ste sprejeli načrt za izvrševanje tega pridružitvenega sporozuma in prvi korak je boj proti korupciji. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj. Kako boste izboljšali delovanje odbora za integriteto in središča za boj proti korupciji? Kakšne zakonodajne predloge boste vložili in kako boste poskrbeli za to, da se jih bo spoštovalo? kot vsi vemo, je izvrševanje določb bistvenega pomena. Kar zadeva goljofije v bančnem sektorju, to vprašanje so omenili številni kolegi, tukaj treba storiti troje. Prvič, povrniti škodo do zadnjega centa. In zanima me, kaj boste storili za to, da se bo torej zgodilo. Kaj se dogaja od začetka te preiskave. Zdi se mi, da ni prišlo do nobenega napredka in ali boste predvideli tudi sodelovanje z institucijami EU, ki so bolj izkušene na področju boja proti goljofiji, proti pranju denarja in proti davčni utaji. Prvič, kako boste povrnili ta denar, kako boste sodelovali z institucijami in kako boste obnovili zaupanje tujih vlagateljev v bančni sistem v Moldaviji. Pa še nekaj, kako boste zagotovili boljši nadzor v bančnem sektorju, zato da do take krize ne bo ponovno prišlo. Seveda je dobro, da imate novega guvernerja centralne banke. Je pa treba glede na široke pristojnosti pri nadzoru zagotoviti tudi neodvisnost nove banke. Novi guverner še ne bo pomenil nekakšne revolucije v tem smislu. Vidimo, da prihaja tudi do depreciacije nacionalne valute, inflacija je na najvišji ravni v zadnjih sedmih letih, kaj se bo zgodilo v tem smislu, tudi tujih naložb je vedno manj v Moldaviji. Vsi kazalniki se slabšajo in to je zaskrbljujoče. Bojim se, da se bo stanje z javnimi financami v Moldaviji še poslabšalo in da se bo v naslednjih mesecih ustvarjalo vedno manj delovnih mest. Boš ti naro. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani predsednik vlade. Na začetku napovem, da me veseli, da ste danes z nami. Ne bom se navezoval na konflikt med vsega. SD in ELS glede nedavne zgodovine Moldavije. Vsi imamo svoje šibke točke, vsi imamo svoje pomankljivosti, vsak je odgovoren za to situacijo in vsak je gotovo prispeval tudi k politični in gospodarski krizi te države. Glavno vprašanje je, kaj lahko zdaj storimo za to, da pomagamo Moldaviji in kolegu moram povedati, da nobene države v Evropski uniji ne zanima bolj integriteta Moldavije, kot to zanima Romunija. In glede tega ne more biti nobenega dvoma. Prav tako mora biti jasno, kakšne so vaše zaveze. Kolegi so že omenili časovni načrt. Imam pa še vprašanje za vas. Kako bo s pristojnostmi centralne banke in zmerili za imenovanje guvernere centralne banke? Kdaj ne bi začeli izvajati ta del svežnja? Pa še drugo vprašanje. Omenili ste obsežne goljofije, obsežne predvsem glede na velikost Republike Moldavije. Kdaj lahko pričakujemo? nekakšne minimalne rezultate po tem škandalu, ki je prav gotovo porušil zaupanje državljanov v politične stranke v Moldaviji. Tretje vprašanje. Številni državljani Moldavije govorijo o agresivnem financiranju političnih stranke strank in to ne bi bila tudi neposredna grožnja za nacionalno varnost v Moldaviji. Kaj namerava storiti vaša vlada za to, da bo odpravila ta varnostna tveganja, ki so del hibridne vojne, ki jo v Evropi dobro poznamo, čeprav nekateri ne priznavamo. Na koncu vam želim še veliko uspeha, ne zaradi tega, ker gre za vprašanje povezano s politično družino, ki oba pripadava. Tisti, ki verjamejo v iluzijo zgodnih volitev, se mora zavedati tudi, kako je bilo pri izvoliti stranke, ki deluje v nasprotju z temeljnimi vrednotami EU. Mislim, da je treba prilagoditi tudi pristop misije Evropske unije v Kišinevu. Gospod Nikolaj, najlepša hvala, gospod predsednik, samo tistimi, ki pozdravlja dejstvo, da Moldavija ima vlado, upam, da boste vsega, kot premije tudi premije zadnje priložnosti, to je gotovo vlada zadnje priložnosti za Moldavijo. In zgodne volitve bi lahko pomenile katastrofo za evropsko prihodnost vaše države. Ena pripomba oziroma vprašanje. Kakšne bodo posledice odločitve ustavnega sodišča? Kot pravnica me čudi, da je prišlo do te situacije, vendar moramo to sprejeti. Kdaj pričakujete predsedniške volitve? Mislim, da bo to vplivalo tudi na hitrost izvajanja vaših reform, ki so še kako potrebne in s tem delom ste že začeli. To je dobro. Pozdravljam tudi vašo odločnost. Ali ste razmišljali tudi o predsedniku, ki bi lahko prišel iz druga tega dela političnega spektra. Z druge strani, kot Romuni vemo, o čem govorimo in mislim, da ne bi smeli govoriti o preveliki politični fragmentaciji med različnimi strankami, ampak bi morali predvsem poskrbeti za evropsko pot Moldavije. Gospod Tokeš, najlepša hvala spoštovani premije, pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Kot predstavnik mađarske manjšine v Romuniji in kot javna osebnost ter predsednik mađarskega sveta v Transilvaniji, bi vam želel izraziti podporo mađarske skupnosti. Podpiramo vas predvsem v vašem boju proti korupciji. Podpiramo pa tudi vaš položaj predsednika vlade. Res predstavljate zadnjo priložnost za Republiko Moldavijo. Bi vas pa vprašal o romunski identiteti v razmerju do moldovske identitete. Zelo dobro vemo, da Srbija spodbija romunsko identiteto vlaho. Rusija, na primer, ne priznava avtentične romunske identitete nekaterih državljanov v Republiki Moldaviji. Kakšna je realnost? Glede na to, kar pravijo sindikalisti v Romuniji, vas dojemamo kot prave Romune. In če vas lahko obravnavamo kot prave Romune, potem vas bomo še laže podprli na vaši poti proti Evropi. To je pomembno ne samo v zgodovinskem kontekstu, ampak je to pomembno tudi za prihodnost, če bomo nadaljevali po poti nacionalne enotnosti. Seveda z željo pristopa k Evropski uniji. Potem pa še situacija manjšin v Moldaviji. Za nas je avtonomna regija Gagaus je pravi zgled tega. Kako pa je z rusko manjšino v Moldaviji? Na to pa še ortodoksna crkva. Vem, da obstaja določen razkol znotraj pravoslavne crkve, en del je obrnjen proti Moskvi, drugi proti Romuniji. Zanima me, kakšna je vloga tega razkola in kakšen učinek ima to lahko na narodno enotnost Moldavije. Hvala.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 po najboljših močeh, zato da bom odgovoril na večino zastavljenih vprašanj. Najprej ne ponovim. Da sem jaz, torej človek pred vami, pa tudi celotna vladna ekipa, na tekočem strenutno situacijo v Moldaviji, zavedamo se, da kje stvari stojijo in naučili smo se tudi nekaj dragocenih lekcij. Vemo, kaj je povzročilo to situacijo in žal nam je, da smo razočarali tako državljane Moldavije kot naše tuje partnere. Zato že od samega začetka pravim, da je glavni cilj vladnega kabineta obnoviti zaupanje državljanov v državne institucije in politični razred. Predobiti pa moramo tudi ponovno zaupanje tujih partnerjev, tako da bomo laže napredovali po evropski poti Moldavije. In ko govorimo o evropski perspektivi, bi želel povedati, da ne gre le za prepričevanje ljudi z populističnimi izjavami, ampak vas prosim predvsem da me sodite glede na dejanja in dosežene rezultate. Pozivam vas, da knjige ne sodite po platnicah. Bili smo tudi del prejšnje vladne garniture in to drevo ni pravično vrednotiti po koreninah, ampak po plodovih, ki bodo na njemu zrasli. Kako bomo odpravili prisotnost oligarhov v političnem vrhu Kišineva? Nekateri se sklicujete na to, da so oligarhi v navezi z našo politično stranko. Sam pa bi želel povedati, da tukaj ne gre le za menjanje politične garniture ali stranka, v državi. S tem ne bomo rešili vseh težav, s katerimi se soočamo. Težave bomo rešili sistematičnimi ukrepi in spremembami političnega sistema. Zato mislim, da moramo znotraj vladnega mehanizma delovati na konkreten način in se ne opirati na presplošno terminologijo. Opredeliti moramo tudi obstoječe težave, ko govorimo o delovanju kriminalnih združb. To nam bo omogočilo oblikovanje ustreznih rešitev. Vprašati pa se moramo tudi, kako lahko zagotovimo obstoj političnih strank. Predvsem tako, da ne bodo odvisne od posamezne osebe, nekega oligarha ali pa vplivne skupine. Ena od možnih rešitev izhaja iz javnega financiranja političnih strank. V državnem proračunu za leto 2016 smo zato predvideli ustrezna sredstva za financiranje političnih strank. Po mojem mnenju je to prava rešitev, na osnovi katere bomo zagotovili neodvisnost političnih strank, zato da te ne bodo odvisne od vplivnega posameznika ali skupine oseb. V tem primeru seveda lahko že govorimo o vplivu oligarhov in o tem, kako držijo v rokah niti države. Zdaj bi se navezal še na način prevzema mandata te vlade. Te dogodki niso bili najbolj posrečeni, vendar na kratko, če povzamem, lahko povem, da je vlada nastopila svojo funkcijo s poštovanjem vseh zakonodajnih določb in sicer s podporo 57 poslancev parlamenta. Prišlo je tudi do pospešene zaprisege, vendar to ni utemeljena osnova za vse kritike, ki jih lahko slišimo glede začetka delovanja te vlade. glede Pridnestrija in odnosa z Ukrajino. Prosim, da ste vljudni, spoštovani kolegi, gospod Van Orden, prosim, da za trenutek utihnete. Torej, v odnosih z Ukrajino oziroma odnosih med prednestrsko regijo in Ukrajino prav gotovo se poraja določene priložnosti. Imeli smo sestanek z nemškim eh, predsedstvom OECD in prišli do sklepov, da majhni koraki lahko privedejo do konkretnih rezultatov. Skupaj smo se odločili, da naj bi do konca aprila sklicali sestanke v formati 3 plus 2, do konca maja pa še sestanek v formatu 5 plus 2. Če govorimo o neposrednem sodelovanju z Ukrajino, imamo tudi carinski in mejni projekt, To je zelo dobra priložnost, ki jo bomo lahko izvajali na osnovi ustreznega pretoka informacij in izmenjave informacij med tistimi, ki živijo v predmestrju. Carinski nadzor bomo lahko izvajali na bolj učinkovit, potem ko bomo zagotovili dobro delovanje, pa bomo lahko izvajali tudi dejavnosti mejne policije poskrbeti bomo za to, da bodo od tega imeli korist tudi ljudje, ki živijo na levem bregu Dnestre. Ne bo več treba, da se odpravijo do Kišineva za carinski pregled, ampak bodo lahko to storili že tam. Potem pa še vprašanje povezana z ustavno odločbo. Dejali ste, da ta odločba temelji na različnih argumentih. Izvršna veja se ne bo umešavala v predvolilno kampanjo, ampak se bo sredotočala na delo v vladi. In vidimo tudi nekatere pozitivne vidike tega. Neposredne volitve pozitivno obravnava več kot 90 odstotkov prebivalstva. Od 23. marca, ko poteče mandat trenutnega predsednika, naj bi imeli dovolj časa, zato da bomo imenovali tudi datum za naslednje predsedniške volitve. V tem prehodnem obdobju moramo prilagoditi tudi obstoječo zakonodajo, saj bomo začeli uporabljati nov model za imenovanje predsednika. Obenem se moramo zavedati, da politične stranke potrebujejo tudi dovolj časa, saj jim še ni, bilo, še ni uspelo imenovati svojih političnih kandidatov. Predvideti pa moramo tudi 60 do 90 dni, za predsedniško kampanjo. Torej, 23. marec, 23. maj plus 60 do 90 dni, recimo konec julija ali začetek augusta, to morda res ni najboljši trenutek za predsedniške volitve, to je moje mnenje, vendar pa ta odločitev tudi še ni uklesana v kamen. Parlament meni, da bi bil najboljši čas za predsedniške volitve enkrat jeseni zgodaj jeseni. Întrebări care au fost uh, repetate. Am avut uh, o misiune a Fondului Monetar Internațional. Pa še eno vprašanje. V Kišinevo je potekala misija IMF-a. Šlo je za misijo evaluacije. Lahko vam zagotovim, da so bila pogajanja in razprave pozitivna. Prav tako smo prišli do nekakšnega soglasja med Moldavijo in IMF-om. Tokrat ni bilo nobenega govora o pogojevanosti. Na koncu smo dobili le diagnostično napoved za dve od treh bank v Moldaviji. V dveh primerih je bila že upravljena revizija, zadnja revizija pa naj bi bila oblikovana do konca marca. Na to bomo imeli še sestanek za Svetovno banko in IMF v Washingtonu. Tam bo tudi finančni minister Moldavije in upamo, da bomo prišli takrat tudi do sporazuma z mednarodnim denarnim skladom. po napovedih ne bi se to zgodilo do začetka junija. Ni glavni cilj to, da pridobimo sredstva od IMF-a, vendar, če bomo lahko sklenili sporozum z IMF-om, nam bo to dalo tudi nekaj prednosti pri sklepanju sporozumov s drugimi tujimi partnerji. Pa še nekaj besed o načrtu. To je bila koristna pobuda komisarja Hanna. To pobudo smo sprejeli in ta časovni načrt je bil res dobra zamisel, vseboje namreč jasne zaveze Republike Moldavije glede izvajanja pridružitvenega sporazuma. Imamo tudi konkretno časovnico z specifičnimi časovnimi roki za izvajanje. Ko sem že povedal, se mi tudi osebno in v ologi predsednika vlade zdi to zelo korisno. O tem smo se na dolgo in široko pogovarjali tudi v parlamentarnih skupinah in prišli smo tudi do skupnega soglasja med vlado in parlamentom. Zelo sem bil vesel, ko je parlamentarna večina zauzela aktivno ulogo in prilagodila nekatere časovne roke glede izvrševanja. Zdaj tudi prihajajo v Brusel, prevzemajo odgovornost in del ukrepov, ki so navedeni v časovnem načrtu, smo že izvedli. Prav tako so se začela pogajanja. Mislim, da potekajo tudi dobra pogajanja z regijo Gagaus v Moldaviji. Začelo so se pogova, pogajanja med predstavniki našega parlamenta in predstavniki regije Gagauzije. Organizirali smo tudi sestanek v tej regiji, pri čemer smo se osredotočili tudi na težave, s katerimi se soočata regija. Na osnovi tega smo dobili tudi konkretne ukrepe in stalni odbor naj bi v enem mesecu opredelil vse težave, potem pa bodo skupaj predlagali tudi akcijski načrt. Torej, vlada v Kišinevu in pristojni organi v regiji Gagauzi. Zelo pomembna je tudi vloga civilne družbe. Zelo pomemben je dialog s civilno družbo in tudi sam sem prepričan, da mora civilna družba izvajati nadzor. Tudi ko so se začeli protesti v Kišenevu, ko sem bil še minister, se mi je zdelo to koristno. Zaradi tega pritiska se je vlada mobilizirala in se je potrudila delovati bolj učinkovito. In zgodilo se je ravno to, če jim ste bili priča. Seveda si bom prizadeval storiti vse, kar je v mojih močeh, zato da bom zagotovil ta dialog. Ta dialog pa mora potekati tudi konstruktivno. Zato smo imeli že cel niz sestankov z različnimi skupinami civilne družbe. in z njimi smo se pogovarjali o različnih temah. Nekatera vprašanja smo že rešili. Skupaj s predsednikom državnega zbora pa želimo zagotoviti tudi dobro delovanje Sveta za dialog s civilno družbo. Predvideli naj bi torej možnost preučevanja osnutkov zakonodaje, ki se bo obravnavala na parlamentu. Tako bomo dobili tudi ustrezne povratne informacije. Zdaj pa še finančni in bančni sistem. Res je, da so bančne goljufije destabilizirale politično situacijo v Kišinevu. in skladno s tem se bomo tudi odločno odzvali, pripravili poročilo. Državne institucije morajo opraviti preiskave, okriviti vse, ki so bili odgovorni za bančne goljofije in jih obsoditi. Po drugi strani pa je treba sprejeti tudi vse ustrezne ukrepe, na osnovi katerih bomo lahko povrnili ta denar. Nekaj, kar je po mojem mnenju še bolj pomembno, pa je. da Republika Moldavija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo preprečila, da bi se kaj takega ponovilo v prihodnosti. Po eni strani je treba okrepiti regulatorne organe, centralno banko v Moldaviji. Obenem pa moramo urejati tudi finančne trge. Oblikovali smo tudi svežen zakonodaje, s katerim naj bi okrepili delovanje teh institucij. Prva obravnava je na parlamentu že potekala, končna obravnava bo pa kmalo sledila. Parlament je pred nedavnim imenoval tudi novega guvernerja centralne banke in to na transparenten način s sodelovanjem civilne družbe. Tega postopka se je udeležil tudi svetovalec na visoki ravni Evropske unije. Dobro je, da bomo zagotovili stabilnost tega sektorja, še toliko bolj zato, ker revizija, ki je bila upravljena v treh bankah, kaže tudi jasne rezultate. Tako bo mogoče obnoviti zaupanje v bančni sistem, ki je zdaj spet relativno stabilen. Pa še zadnje pripombe, spoštovani poslanci in poslanke, kot sem že povedal. Prosim, sodite nam na podlagi naših rezultatov, na podlagi naših dejanj. Vse naše delovanje bo transparentno, obvestili vas bomo o našem delu, o naših dosežkih, predtem pa bomo šteli tudi na vašo podporo, na podporo Evropske unije pri izvajanju pridružitvenega sporazuma med Moldavijo in EU. Lahko vam zatrdim, da bomo storili vse, kar je v naših močeh, zato da bomo prišli do teh rezultatov v bližnji prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, da ste bili z nami, da ste nam naklonili svoj čas. Hvala za razpravo. Upam, da bomo uspeli vzpostaviti produktivno sodelovanje in da boste izpolnili pričakovanja. Vse najboljše vam želim seveda pri vašem delu. Hvala. Thank you. Kolegi in kolegice, začnimo. Na dnevnem redu imamo dve glasovanje. Poročeval, poročevalka in poročevalci v senci v zvezi s poročilom Kaljete, so prosili, da odložimo to glasovanje. To sem pripravljen sprijeti pod pogojem, da uh, se vsi s tem strinjate in uh, da na zapisnik zapišemo, da to ne spreminja časovnice, da torej bomo to obravnavali na aprilskem plenarnem zasedanju. To pa pomeni, da bomo imeli za obravnavo poročila pred plenarnim zasedanjem teden manj časa. Če pa temu nišče ne ugovarja, potem bomo odložili to glasovanje na prihodnji teden. In potem, kot omenjeno, eh, sprejemamo odločitev aprila. Se vsi strinjate? Hvala. Zdaj pa poročilo Piri. Is it period? For the last time you can get the floor. Do you want to say something? No. Gospod Piri, imate še eno priložnost, da spregovorite, če želite? Ne? Dobro, potem pa kar začnimo z glasovanjem. Predloge 36 in 39 ter 174, torej ti predlogi sprememb so bili umaknjeni. Zdaj pa kar pojdimo na glasovanjem gospa Valeva. Najlepša hvala. Želela bi, da glasujemo o predlogih 36 in 39. O teh predlogih ne moremo glasovati, ker so bili omaknjeni. S tem je zadeva zaključena. Who is, is clapping in my head? I am. I am. Here. Over here. Kdo želi mojo pozornost? Tukaj le. Gospa Eleni, izvolite. Najlepša hvala. Opozorila bi na naslednje kar zadeva moj predlog spremembe 536, tu gre za zasedena območja na Cipru. To so območja, ki jih zasedajo Turki. To se nanaša na odstavek 28a. Eh, ampak eh, zdaj je ta predlog vključen v kompromisni predlog 14, ki govori o pomorskem pravu. In to je enostavno nespremljivo, zato zahtevam ločeno glasovanje o mojem predlogu 536. Dobro, eh, kot običajno bomo najprej začeli s kompromisnimi predlogi in potem eh, postopali kot običajno. Še enkrat. Gospod Valero. Torej, Moja poslanska skupina želi prevzeti predloga sprememb 36 in 39, ki sta bila umahnjena. Torej, mi kot skupina smo pripravljeni prevzeti oba eh, predloga sprememb, torej 36 in 39. Dobro, potem bomo morali glasovati tudi o predlogi 36 in 39. To je pri členu 169 odstavek. Dobro, zdaj pa res glasovanje. Ja, v petem členu je zapisano, da če takoj po umiku predlogov sprememb nekdo drug prevzame te predloge sprememb, potem je o njih potrebno glasovati. Tako je zapisano. Najprej predlog spremembe 101. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 8. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Potem gremo naprej na kompromisni predlog 9. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Potem sledi predlog spremembe 142. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 183 v treh delih. Kot Galija, v treh delih torej. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, bomo preverili. Ne, gospod Preda, vaša skupina se je odločila proti. Ponovno moramo začeti težave s tehniko, zaradi žensk tokrat. Konec glasovanja. Devetintrideset glasov za, osemnajst proti sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani sprijet, tretji del, kdo je za? Zadnji del, tretji del je brezpredmeten, ker je bil sprejet kompromis 13. Sledi kompromis 14, da je za, proti, vzdržanje. Sprejet. Kompromis 15, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Gremo naprej na predlog spremembe 209. Kdo je za, proti, Vzdržani sprijet. Kompromis 16, kdo je za? Proti. Vzdržani sprijet. Predlog spremembe 232. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprijet. 233 za. Proti. Vzdržani sprijet. 234 za. Proti. Vzdržani sprijet. preverjamo. Preverjamo predlog spremembe 234. ELS e glasuje za predloge spremem socialistov, socialisti pa ne. Malo sem zmeden, se opravičujem. Konec glasovanja. Ampak LS skupaj s socialisti je zmagala. 36 za, 26 proti. Sprijet, torej kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Predlog spremembe 245. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Še enkrat, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 253 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 18, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 265. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani sprejec. 269, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejec. Predlog spremembe 286, kdo je za, proti, vzdržani, sprejec. 288 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, mislim pa, da je sprejet. Konec glasovanja. 43 glasov za, 24 proti, sprejet. 290 glasov za, proti, vzdržani, zavrnjen. 291 za, proti, vzdržani, sprejet. 302 in 303, kdo je za, proti, preverimo. Konec glasovanja. 36 proti 27 sprejet. Sledi kompromis 20. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Kompromis 21 za. Proti. Zdržani sprejet. sledi predlog spremembe 304. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 305 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 308 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 307. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjen 309, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 310 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 311, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 312 za, proti, bomo preverili. Konec glasovanja. En socialist preveč. No, ne samo eden. Dvaintrideset proti štiriintrideset zavrnjen. Gremo naprej na predlog tristo trinajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. 314 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 306 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 330 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, del kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa sledi predlog spremembe 331 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24 za proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo pri predlogu spremembe 315, drugi del. Kdo je za drugi del? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 26 za, proti vzdržani spred. Tu je bil še ustni predlog spremembe. Potem kompromis 27 za, proti, vzdržani sprijet. Kompromis 28 za, proti, vzdržani sprijet. Predlog spremembe 378, 378, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Preverimo. Konec glasovanja. 35 glasov za, 30 proti sprejet. Predlog smembe 379. Pravi predsedujoči, ne, nekaj sem izpustil. Kje smo bili? Kompromis 29, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. 379 za, proti, zdržani, sprejet.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 Eh, gremo naprej na 30 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 411. Kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 419 gre za proti, zdržani, zavrnjen. 420 gre za proti, zdržani, zavrnjen. Preverimo. Kdo pa je to rekel tako prepričljivo? Konec glasovanja. Zavrnjen. Žal mi je. 421 gre za, proti, zdržani, zavrnjen. 422 za, proti, zdržani, zavrnjen. 423 za, proti, zdržani, zavrnjen. 424 za, proti, vzdržani. Preverimo. Štiristo štiriindvajset. zavrnjen. 425 za, proti, zdržani. Tudi to moramo preveriti. Konec glasovanja. Ja, tesno je bilo. Kompromis 33 za proti, zdržani sprejet. Predlog spremembe 438, samo drugi del, so mi povedali, da je za, proti, zdržani. Preverjamo. Glasujemo po imensko, pravi predsedajoči. Konec glasovanja. Ničesar več ne razumem. Hm? Antrag 449, 450. 449, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 451 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 452 za proti, vzdržani, zavrnjen, 453 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjen 32 proti 29 za, 454 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 38 proti 28 sprejet. 456 je naslednji, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Štiristo sedeminpetdeset, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Štiristo oseminpetdeset, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjen. Štiristo devetinpetdeset, kdo je za? Ne, ta je brezpredmeten. Gremo na 460, gre za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 34, gre za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 472 za, proti, vzdržani, zavrnjen. kompromis 34, kdo je za? O vseh moramo glasovati? 474, torej 474, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 473 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 475 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 476 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 477 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 478 za, 477 še enkrat, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 478 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 478 za, proti, 479 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 480 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 481 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 482, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, ne zavrnjen. Preverimo. 482. Konec glasovanja. 37 proti 29. Sprejet. 483 za. Proti. Zdržani. Ta je brezpredmeten. Dobro. 484 je brezpredmeten. 485 za, proti, zdržani, preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 487 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 488 za, proti. Ne, še 487 smo spustili. 487 za, proti, zdržani zavrnjen. Se upravičujem, 488 za, proti, zdržani zavrnjen. 489 za, proti, zdržani zavrnjen. Preverimo. Mislim pa, da je zavrnjen. Konec glasovanja. 29 proti 38 zavrnjen. Kompromis 35 gre za proti. Zdržani sprejet. Predlog spremembe 499 gre za. Torej 499 za, proti, preverimo. Konec glasovanja. 37 proti 26 sprejet. Predlog spremembe 36. Nasprotujemo ustnemu predlogu spremembe pri kompromisu 36. No, potem pa to ni več kompromis. No, je kompromis samo brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za kompromis brez ustnega predloga spremembe? če skupina, katerakoli skupina nasprotuje ustnemu predlogu spremembe, je brezpredmetno, to se pogosto dogaja. Kompromis 36 za, proti, zdržani, sprejet. Gremo na predlog spremembe 511. Da za, proti, zdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 30 proti 36 zavrnjen. Predlog 37, kdo je za? Proti. Sprijet. To je bilo zelo jasno, pravi predsedajoči. Gremo na predlog spremembe 528. Kdo je za? Petsto osemindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Petsto devetindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Petsto trideset, kdo je za, proti, zdržani, preverimo. Konec glasovanja. Osemindvajset proti sedemintrideset zavrnjen. Petsto enaintrideset do je za, proti, zdržani, zavrnjen. 532 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 533 za, proti, vzdržani, sprejet. 534 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 35 proti 30 sprejet. 535 da je za, proti, zdržani. Preverimo, mislim pa, da je sprejet. Konec glasovanja. 37 proti 29 sprejet. Potem naslednji predlog. 539 do je za, proti, zdržani, preverimo. Greeks of all parties unite. Grki vseh strank so se združili. 38 proti 29 sprejet. Kompromis ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 3 oziroma 5. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Šest, kdo je za, proti proti, vzdržani sprejet. 10.11.12, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Preverimo. Konec glasovanja. pomočjo gospoda Karosa pretehtajo glasovi za. Gospod Karas je brez kartice. No, s tem smo zaključili 16-22, to je za, proti, vzdržani, sprijet. 17, to je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 18 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 20. Ne. 23. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 24. Kdo je za? Proti. Zdržani preverimo. Konec glasovanja. Šestindvajset proti petintrideset zavrnjen. Predlog smembe petindvajset, da je za. Ne, kompromis dve najprej. Kompromis dve, da je za, proti, zdržani, sprejet zdaj gremo na predlog spremembe 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. Preverimo. Konec glasovanja. 29 proti, 39 proti 20 sprejet. 37 za, proti, vzdržani sprejet. 28 za, proti, zdržani, sprijet. 29 za, proti, zdržani, zavrnjen. 30 za, proti, zdržani, zavrnjen. 31 za, proti, zdržani, sprijet. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, zdržani, sprijet. Kompromis štiri gre za proti zdržani sprejet. Sledi predlog spremembe šestintrideset, ni bil umaknjen, moramo glasovati, kdo je za. Šestintrideset, kdo je za? Gospod Preda, to smo že razčistili čisto na začetku. Oni so prevzeli predlog spremembe takoj. Šestintrideset, kdo je za? Proti? Preverimo. Was ist der andere Antrag? Und ist der andere Amendment? Tadina. Wer will both to vote?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 50 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 60 je naslednje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Preverimo. Konec glasovanja. 30 proti 13 sprejet. 61, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 62 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 63 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Preverimo. Konec glasovanja. osem vas še ni glasovalo. Dobro jutro. Mislim, da sem vas nekaj zbudil. No, dovolj je, dva še lahko spita. Konec glasovanja. 31 proti 33 zavrnjen. 65 do je za, proti Vzdržani zavrnjen. 66 za. Proti. Vzdržani zavrnjen. 67 za. Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 6, to je za. Preverjamo. 67. Konec glasovanja. 31 proti 28 sprejet. Kompromis 6, kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Predlog spremembe 77. Kdo je za? Proti. Zdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 42 proti 24 sprijet. 84 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 85 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Kompromis 7. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijet. Predlog spremembe 89. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani zavrnjen, 90 za, proti, vzdržani zavrnjen, 91 kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Zdaj pa gremo na predlog spremembe 98, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 53 proti 11. Čisto tesno sprejet. Zdaj pa končno glasovanje. Glasuj, prosim. plus Karas on top. Mi še gospoda Karasa štejemo po vrhu. Kot stepeno smetano. 42 proti 11, 11 vzdržanih. Poročilo je sprejeto, poročeval, čestitke poročevalki. No, we have to go to what? To where?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 bitte, sich auf den Weg zu machen. Prosim, eh, da zapustite dvorano, če ne boste prisustovali naslednji točki. Smo namreč pri deseti točki eh, dnevnega reda. In eh, sicer v sodelovanju z delegacijo Evropskega parlamenta za sodelovanje z Rusijo. Eh, pomagal mi bo torej kolega Karas in veseli me, da je z nami Tomas Meyer-Harting, eh, upravni direktor za Evropo in pa eh, osrednjo Azijo. Veseli me, da ste tukaj v svoji novi funkciji, veselim se že dobrega sodelovanja v prihodnih letih in beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Zahvaljujem se za priložnost, da ta odbor seznanjem o sodelovanju med Evropsko unijo in Rusijo. In zahvalil bi se rad eh, za eh, vašo podporo in vas seznanil z odnosi z Rusijo. Drage dame in gospodje, spoštovani poslanci, ta seja poteka dan po svetu za zunanje zadeve, zato eh, vas bom lahko seznanil tudi z razpravo, ki je potekala tam in z zaključki sveta. No, ampak začel bom z eh, tem, eh, da povem, da sta minili dve leti od nezakonite eh, priključitve Krimskega polotoka k Rusiji. Proti temu se bomo še naprej eh, borili in pričakujem novo izjavo še ta teden na dan obletnice, torej 18. To pa kaže eh, tudi, kako zelo težavni so naši odnosi z Rusijo. No, eh, glavni razlog je seveda situacija v vzhodni Ukrajini, gre za eh, destabilizacijo celotne regije zaradi eh, ruske vloge, kar povzroča veliko zaskrbljenost v Evropski uniji. Rusija mora izpolniti pomembne zaveze v povezavi z sporazumom in z Minska. Tudi v Siriji Rusija igra ključno vlogo, eh, je stalna članica varnostnega sveta in zato mora igrati konstruktivno vlogo eh, pri eh, zagotovitvi ustreznega političnega prehoda. Pozdravljamo napoved predsednika Putina o umiku ruskih sil iz Sirije. To je novost, s katero se bomo morali še ukvarjati. Evropska unija, še prav posebej pa ta eh, parlament, eh, je zaskrbljena tudi eh, zaradi eh, vedo manjših možnosti eh, za eh, civilno družbo v Rusiji. Eh, Zaskrbljeni smo tudi zaradi nespoštovanja prava in pa eh, zaradi primera Nadje Savščenko, ki zelo dobro eh, ponazarja to situacijo. Situacija, s katero se srečujemo, je postala še zapletenejša z nezakonito priključitvijo Krimskega polotoka, vendar pa odnosi z Rusijo nikoli niso bili ravno lahki. In eh, problemi, eh, s katerimi se ukvarjamo danes, eh, so povezani z dogodki iz preteklosti. No, naj le upozorim na nekatere težave, ki smo jih imeli z tranzitnimi leti preko Siberije, potem so tukaj fitosanitarni ukrepi in leta 2006 se še spomnim avstrijskega predsedstva Evropski uniji in pa prve naftne krize oziroma krize z oskrbo z zemljskim plinom. Svet za zunanje zadeve eh, se je prvič eh, v eh, zadnjem letu ukvarjal z odnosi z Rusijo in že, sam, že na samem začetku naj povem, da namen te seje ni bil, da oblikujemo novo politiko do Rusije. Naša politika ostaja nespremenjena želimo eh, dialog eh, in pa dvotirno politiko Evropske unije. Poleg tega eh, to tudi ni bila razprava o sankcijah, ampak o odnosih med Evropsko unijo in Rusijo na splošno. O sankcijah se bomo pogovarjali kasneje. Ta razprava je ponudila priložnost, da poudarimo enotnost Evropske unije kajti v tej državni situaciji je enotnost še kako pomembna. Državam članicam eh, sem eh, predstavil pet vodilnih načel, eh, ki vodijo našo trenutno politiko. Tukaj ne gre za oblikovanje ruske politike v prihodnosti, gre za trenutni okvir. In teh pet temeljnih načel, ki sem jih predstavil kasneje tudi javnosti, in ki jih eh, podpirajo vse države članice, so eh, sledeča. Prvič, eh, popolno izvajanje sporazuma iz Minska je predpogoj za nadaljevanje naših odnosov. Drugič, ukrepiti je potrebno odnose z vzhodnimi partnericami in tudi z državami Centralne Azije. Na to temo bomo imeli eh, razpravo na naslednjem svetu eh, za zunanje zadeve. Potem eh, je potrebno okrepiti odpornost Evropske unije in tukaj ne govorim zgolj o varnosti v najožjem pomenu besede, ampak govorim tudi o energetski varnosti, o hibridnih grožnjah, pa tudi o strateški komunikaciji, še prav posebej ko se Evropska unija srečuje z organizirano kampanjo eh, napačnega seznanjanja z eh, strani Rusije potrebujemo selektivno sodelovanje z Rusijo na področjih, ki so v interesu Evropske unije. Pa naj gre tukaj za zunanjo politiko in veliko je primerov, kjer smo z Rusijo v zadnjih mesecih sodelovali v primeru Irana, eh, mirovnega procesa na Bližnem shodu, v primeru Sirije, eh, migracij, boja proti terorizmu, podnebnih eh, sprememb, pa tudi na drugih področjih kjer obstajajo jasno izraženi interesi Evropske unije. In še eh, peto načelo, in to je načelo, ki eh, ga še prav posebej podpira ta parlament in pa ta odbor, eh, in to je podpora ruski civilni družbi in posvečanje stikom med ljudmi. Potrebno je ohraniti tudi dialog z prihodno generacijo eh, mladih Rusov. To eh, je bilo torej teh pet temeljnih načel in eh, o teh petih načelih so se ministri včeraj pogovarjali, glede teh petih načel so se zedinili, mislim, da to kaže enotnost. Definiran je bil tudi okvir za sodelovanje, okvir ki bo služil kot eh, temelj za eh, naše sodelovanje z Rusijo, kljub temu, da Rusija za nas predstavlja velik izziv. Eh, seveda pa bom z veseljem odgovoril tudi na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Karas. Gospod eh, predsedujoči, gospod veleposlanik, eh, najlepša hvala za to poročilo. Za nas kot Evropski parlament je seveda eh, zavedno pomembno, da imamo jasen sklep. Vidimo, da je zelo pomembno, da dialog z Rusijo okrepimo. Pomembno pa je tudi vprašanje, kako organizirati ta dialog eh, ob upoštevanju nespoštovanja sporozuma iz eh, Minska. Eh, gre tudi za odnose evropskih poslancev z poslanci iz eh, Dume. Eh, to bi lahko igralo pomembno vlogo za okrepitev odnosov z Rusijo. Gospod Ostrevičius. Hvala lepa, gospod predsedojoči ničesar uh, novega ne vidim v eh, včerajšnjih sklepih uh, sveta za zunanje zadeve. No, razen uh, sklepov 4 in 5. 4 uh, je novost, 5 pa ne. No, poziva k sodelovanju z državljani Rusije, no, ampak k temu smo pozivali že prej. Načelo številko štiri pa se mi zdi nekoliko nejasno. Mislim, da Rusija ima strategijo, gospod Harting, in Rusija tej strategiji sledi. Nažalost, Evropska unija nima strategije, ima le interese. In eh, včasih so ti interesi izjemno zanimivi in eh, ne temelijo vedno na dolgotrajnem in na dolgotrajnih in široko podprtih eh, vrednotah, načelih, eh, demokratičnih načelih in tako naprej. Ali je v sporazumu iz Minska kaj tako zapletenega, da tega Rusija ne more razumeti, da, da ne ve, kaj bi pravzaprav morala storiti, kaj bi morali razložiti eh, ob obiskih v eh, Moskvi in vidim, da nekatere delegacije naravnost hitijo v Moskvo čeprav eh, Rusi ne spreminjajo svoje politike glede črnega seznama in tako naprej. Torej zanima me, kje vidite kakšno strateško spremembo v ruskem odnosu, ki bi nas prevedla do odločitve, da je čas za selektivno sodelovanje, kot ste dejali, in za okrepljen dialog, kot je že nekdo drug dejal. Vidim Eh, dobro napisan eh, dokument, podpisan eh, dokument, govorim o sporazumu, ki ga je potrebno najprej izvesti in šele potem bomo lahko govorili o spremembah. Hvala lepa. Gospod Mezerič, hvala lepa. Gospod direktor, uh, za to predstavitev. Jaz tudi mislim, da ni bilo eh, nekih velikih novosti v zaključkih sveta, ampak zelo vesel bi bil, eh, če bi lahko kaj več povedali o eh, tem, kaj svet misli, ko govori o ukrepitvi vezi z osrednjo Azijo kot takšno. Če želimo selektivno sodelovati z Rusijo, potem lahko tudi selektivno sodelujemo z celotno regijo Osrednje Azije, kajti nekaj držav je tam, eh, s katerimi ne bi rad zelo tesno sodeloval. Um, nekaj pa je držav, ki si zaslužijo tesno sodelovanje. Ne bom uh, navedel imen, ampak mislim, da bi lahko uh, tam uporabili uh, to selektivno načelo in da lahko s temi državami sodelujemo, ne da bi imeli pomisleke, glede spoštovanja človekovih pravic in tako naprej. Torej, ali lahko poveste kaj več eh, o tem, kaj pravzaprav mislite za to ukrepitvi odnosa z Centralno Azijo? Hvala lepa. Spakalnite. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Najlepša hvala za vaše uvodne besede, gospod Majer Harting, eh, na temo odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Hvala lepa tudi za eh, to, da ste navedli pet temeljnih načel tega sodelovanja. Najpomembnejše, po mojem mnenju, je, da zares eh, izpolnimo eh, svoje zaveze. Potrebno je poskrbeti za popolno izvajanje sporazuma iz Minska. To pomeni, da moramo biti zelo, zelo dosledni. Bojim se, da različne podstruje eh, v Evropski uniji spodkopavajo to eh, načelo doslednosti, kar zadeva tudi sankcije. Ruski demokrati predlagajo, da bi bile eh, sankcije bolj usmerjene na posameznike, ki so v uh, najožjem uh, krogu uh, predsednika Putina in uh, da naj sankcije ne bi bile namenjene tistim področjem, ki neposredno vplivajo na državljane Rusije. Najboljši rezultat včerajšnjega sveta je, da smo ostali enotni. Vendar pa bi rada povedala tudi, da je cena te enotnosti previsoka. Previsoka. Kaj ti poskušamo doseči kompromis, ki pa Evropsko unijo predstavlja kot šipko in to globoko obžalujem, kaj ti eh, obožujem eh, zgodovino. In takšna, takšen invazijski način sodelovanja je nespremljiv. Nespremljivo je tudi, da želimo sodelovati z državo, ki ne spoštuje mednarodnega prava. Upam, da se ne bomo soočili s podobno situacijo, kot smo jo že imeli v preteklosti v naših odnosih z Rusijo. Upam, eh, da bomo zares začeli izvajati zunanjo politiko Evropske unije in da bomo enotni tudi v tej politiki. Hvala lepa. Gospa Jakonsari. Hvala lepa za vaš eh, zanimiv uvod. Ali vam lahko zastavim vprašanje. Ali ste analizirali trenutno situacijo v Rusiji z gospodarskega vidika? Kakšen vpliv eh, ima ta gospodarska situacija na Evropo in Centralno Azijo in kakšne zaključke eh, lahko potegnemo iz teh sankcij na splošno? Ali je kakšen razlog za eh, samokritiko? Trenutna situacija me namreč spominja na otroško igrico. Kar naprej ponavljamo, če Rusija ne bo spoštovala sporazuma iz Minska, z njo ne bomo sodelovali. Rusija pa pravi, vse je v redu. In eh, če bomo ostali v tej situaciji, premikov ne bo. Kako torej najti nekakšen nov način, kako poskrbeti za nov začetek? Gospa Harms, imam vprašanja v zvezi z tremi načeli. Prvič, načelo številka ena. V svetu za eh, zunanje zadeve eh, razpravljate kot eh, v Nemčiji. V Nemčiji se zdi, da nobena stran ne želi izvajati sporazuma iz Minska. In to se mi zdi napačno tolmačenje, kajti OECD kar naprej ponavlja, da so kršitve eh, na ruski strani eh, veliko resnejše. In eh, razlog za celoten konflikt je agresija, ki jo podpira Rusija. Torej, zanima me, kakšna je ocena ministrov v svetu za zunanje zadeve. Potem drugič me zanima, kaj e, menite, e, ko pravite, da obstajajo hibridne grožnje. Ali e, Rusija upošteva e, sporazume za Evropsko unijo tudi v odnosih z Združenim kraljestvom ali pa recimo z Nizozemsko? In kaj pomeni selektivno sodelovanje z Rusijo ko gre za eh, zadeve, ki so v interesu Evropske unije. Kaj to pravzaprav pomeni? Katere države članice želijo, da bi eh, sankcije ukinili, eh, ker imajo posebne interese v Rusiji? Gospod Weigl. Uh, Najlepša hvala, gospod veleposlanik. Eh, dobrodošli v tem parlamentu. Večkrat sva se že srečala v preteklih letih eh, na Dunaju. Rad eh, bi vas vprašal, ali je bilo na zasedanju sveta jasno, da različne evropske države sledijo različni politiki, da imajo države različne interese, ko gre za odnose z Rusijo. In zanima me, ali je to razlog, zato eh, da eh, nismo dosegli nobenega premika v eh, smislu strateškega pristopa k našim odnosom z Rusijo. Drugič, pa bi rad vedel tudi, ali je kdo dejal, da embargo resno škodi evropskim interesom v določenih državah eh, je situacija zaskrbljujoča zaradi tega embarga. In eh, na zadnje, eh, še tretje vprašanje, govorimo o skupini iz Minska in o sporazumu iz Minska in veliko vprašanje je bilo, je bilo zastavljenih v zvezi s tem. Zanima me, kaj pa je skupino iz Minska. Ta skupina je bila vzpostavljena zato, da bi rešili vprašanje eh, Gorskega Karabaha. In Evropska unija je podprla francosko stališče, to se ne bi nikoli zgodilo v preteklosti in je tudi danes nespremljivo. Hvala lepa. Gospod Štetina. Hvala lepa. Gospod uh, Majer Harting, imam dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na prvo točko, ki ste izpostavili, namreč sporazum iz Minska. Sporazum iz Minska ni bil izveden na številnih področjih. Recimo ko gre za premirje, za uporabo orožja in tako naprej. In zanima me, ali je v ponedeljek prišlo uh, do pogovora o uh, eh, kakršnem koli v primeru, da uh, bo uh, sporazum iz Minska neuspešen. Ta neuspeh lahko nekako že kar pričakujemo. In ko govorimo o načrtu B, me zanima, ali razmišljamo tudi o tem, da bi Ukrajini pomagali v boju uh, proti uh, tej agresiji. In to sem že večkrat dejal, lahko uh, bi dostavili vojaško tehnologijo v Ukrajino, zato da se bo ta raj, ra, lažje spopadla z uh, rusko agresijo. Torej zanima me, ali imate načrt B. Uh, to je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na to, kar ste povedali o uh, hibridnih vojnah in pa o uh, napačnem obveščanju, o ruski propagandi. Vloga Evropske unije je izjemno šipka. Gospa uh, Mogherini, je v skladu z navodili sveta vzpostavila ekipo, ki naj bi se zoprstavila ruski propagandi. Osem članov je v tej ekipi in eh, visoka predstavnica Mogherinjeva zato ni dobila posebnih sredstev. Uporabiti mora obstoječi proračun. Torej, kako naj se zoprstavimo Rusiji danes in pa ruski propagandi? pod takšnimi pogoji. Ali obstaja kakšen predlog, eh, kakšen bolj konstruktiven predlog za boj proti tej obsežni ruski propagandi, ki se zdi uničujoča za Evropsko unijo? Najlepša hvala. Imam dve vprašanje. Prepogosto eh, so evropski politiki eh, presenečeni na tem, kar Rusija počne. Leta 2008 v Rusiji, podobno se je zgodilo v primeru Krima eh, in Ukrajine in potem so bili politiki spet presenečeni, ko je Rusija ukorakala v Sirijo. Včeraj smo slišali novico, da se Rusija iz Sirije umika. Torej, zanima me, kakšna pa je analiza Evropske službe za zunanje delovanje? Kaj nas čaka? če bo eh, se Rusija odločila za naslednjo potezo, potrebuje eh, vojaške enote in pa sredstva in z umikom iz Sirije eh, bo jih imela na voljo. Drugo vprašanje pa je zelo konkretno. Več kot 50 članov Evropskega parlamenta in pa nekaj nacionalnih poslancev je želelo uvesti sankcije za tiste posameznike, ki so vpleteni v primer Savčenko. Zanima me, kakšno je stališče Evropske službe za zunanje delovanje in kakšno je stališče Evropske komisije, da bi uvedli sankcije torej zoper konkretne osebe, ki so odgovorne za to, kar se dogaja eh, v primeru Savčenko. Gospod Kelam, najlepša hvala. Gospod veleposlanik rad bi se pridružil uh, gospodu uh, Pajtu. Uh, katere zaključke je uh, Evropska služba za zunanje delovanje potegnila iz uh, prejšnjih dejavnosti Rusije? Kajti uh, moramo imeti določen načrt, ne pa da se zgolj odzivamo. Moč Evropske unije je bila zmeraj v njeni enotnosti ruska vlada je prekršila kar nekaj načel eh, in sicer eh, na neprimerljiv način. Rusija upa, da se bomo naveličali, da bomo postali utrujeni in da bomo sprejeli kompromise eh, na škodo naših načel. To je zelo nevarno za našo dolgoročno strategijo. Ne smemo se obotavljati, ne smemo biti zadržani, ne smemo iskati enostranskih kompromisov, kajti eh, to vpliva tudi na našo splošno strategijo. Rad bi vas opozoril tudi na konkretne sankcije, za posameznike, eh, vemo, da je to v preteklosti delovalo in eh, napasti moramo eh, ruska sredstva naložena v Evropski uniji, če želimo vplivati na rusko obnašanje. Torej, posem se strinjam z tem, da je potrebno kaznovati tiste, ki so ugrabili gospo Savčenko. Najlepša hvala. Gospod Sarvama, to je pravzaprav dopolnilno vprašanje. Eh, in sicer na vprašanje gospe Jakonsari, kako najti nov način sodelovanja z Rusijo. Za besedo sem pravzaprav zaprosil eh, zaradi uporabe besedice otroški vrtec, eh, otroške igrice eh, v tem primeru. Kaj ti? Putinov režim in ukvarjanje s Putinovim režimom je vse prej kot pa otroška igrica. Torej, resnično upam, da služba za zunanje delovanje ne bo spremenila obsežne strategije in pa analize situacije. Zaradi tega, ker bi menili, da je bolje imeti dialog za ceno dialoga samega. Na kratko bi rad pokomentiral tudi to, kar je povedal kolega Pet o tem, da smo vedno znova presenečeni nad eh, tem, kar počne Rusija. Zares ne moremo verjeti, da bi dve leti po nezakoniti priključitvi Krimskega polotoka Rusija vstopila v nekakšno novo obdobje mednarodne politike dve leti po Krimu, zagotovo ni nobeno na ključje, da se Rusija tako rekoč umika iz Sirije, samo nekaj dni pred obletnico nezakonite priključitve Krimskega polotoka. No, samo to sem želel povedati. Za te strani Baltskega morja. Ne smemo se pustiti zaslepiti. Dialog eh, zaradi dialoga samega nam ne bo nič koristil. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod eh, Majer Harting, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. To je predsej dolg seznam vprašanj in upam, da bom lahko odgovoril na nja. Nekaj je bilo tudi zgolj komentarjev. Najprej splošen odziv. Nekateri člani tega odbora so dejali, da so bili presenečeni, eh, ker ni bilo nobenih novosti po včerajšnjem zasedanju sveta za zunanje zadeve. Že na samem začetku sem dejal, da eh, ni šlo za oblikovanje nove politike Evropske unije do Rusije, šlo je za eh, oblikovanje evropske enotnosti na osnovi temeljnih načel. In tudi, ko sem poslušal različne komentarje v tej eh, dvorani, eh, če dovolite, sem ugotovil, da ni bilo zmeraj lahko, eh, sem ugotovil, da ni zmeraj lahko zagotoviti enotnosti, ko gre za Rusijo. In naš glavni cilj včeraj je bil, da eh, izpostavimo eh, to enotnost eh, v našem odnosu z Rusijo. Nihče ni nasprotoval temeljnim načelom in mislim, da so ta temeljna načela izjemno pomembna. Naj povem tudi, da nisem oseba, ki bi podcenjevala izzive, ki se pojavljajo v odnosu z Rusijo. Kot mlad avstrijski diplomat sem služil v uh, takratni Sovjetski zvezi v poznih 80-ih, to je bilo obdobje upanja v uh, državi in uh, včasih je bilo upanje preveliko. Takrat sem se srečal uh, z Jurijo Tanašnjev uh, in uh, To je bila ena izmed prvih oseb, eh, ki eh, je govorila o zločinih eh, stalinističnega režima. Lahko si predstavljate, kako je bilo takrat in organizacija Memorial, ki je bila takrat ustanovljena, je danes zaznamovana kot tuji agent v Rusiji. Druga točka, ki sem jo želel eh, izpostaviti, je, da nismo razpravljali o strukturi naših odnosov. Kadarkoli se sestanemo z Rusi, eh, je zastavljeno vprašanje, ali se ne bi vrnili na ta format dveh eh, vrhov, dveh vrhunskih srečanj. Eh, vedeti moramo, eh, da ta struktura eh, ni bila posebno koristna niti ne pred uvedbo sankcij in smo jo ukunili, ukinili že tedaj. Kar zadeva selektivno sodelovanje, mislim, da v tem ni nič posebej novega. Rusija je zelo težavn deležnik na mednarodnem prizorišču, tudi za nas in mislim, da bo ostala težavna še eh, kar nekaj časa, ampak tudi eh, z težavnimi partnericami se je potrebno pogovarjati o tistih zadevah, ki so tudi v tvojem interesu. Iran recimo je bil dober primer eh, tega selektivnega sodelovanja. Takrat smo z Rusijo sodelovali iz vseh mogočih razlogov. Potrebno se je pogovarjati z Rusijo tudi o Siriji in obstajajo področja, eh, kjer menim, da bi bilo v interesu Evropske unije, da se pogovarja z Rusijo in eh, da zaščiti tiste države članice, ki so najbolj izpostavljene ruski politiki. Prej sem omenil eh, to temo, recimo fitosanitarnega nadzora. Zdi se, da je to zelo tehnična tema, ampak Rusija to uporablja kot sredstvo eh, za izvajanje pritiska na države članice. Te ukrepe uporablja na različne načine v različnih državah članicah in zato mislim, da bi bilo koristno, če bi selektivno sodelovali eh, z eh, Rusijo. Kajti le na ravni Evropske unije lahko govorimo z enotnim glasom torej nič novega ni v tem načelu selektivnega sodelovanja, kaj te to že počnemo in to počnemo na tistih področjih, ki so v našem interesu, v interesu Evropske unije. Nekaj besed o Minsku. Izjemno jasno je bilo in ministri so se s tem strinjali, da je eh, predpogoj eh, za spremembo naših odnosov z Rusijo eh, popolna izvedba sporazuma iz Minska. Zastavljeno je bilo vprašanje, Seveda, sporazum eh, zavezuje tako Ukrajino, kakor tudi Rusijo in seveda pozivamo tudi Ukrajino, eh, da eh, izpolni svoje zaveze. Ampak varnostna situacija na vzhodu države, težave z navsočnostjo OECD, v eh, tem delu eh, predvsej eh, otežujejo rešitev situacije. Torej, varnostna situacija na vzhodu države je zelo pomemben faktor in Rusija ima zelo jasne obveze, ko gre za popolno izvedbo sporazuma iz Minska. Pri izvedbe, izvedbi sporazuma iz eh, Minska pa je zelo pomembna tudi uloga eh, Francije in pa Nemčije zaradi uloge, ki jo ti dve države igrate v eh, kontekstu Normandije. Visoka predstavnica je pred kratkem obiskala Azerbajdžan in Armenijo in s tem prehajam na temo o Srednje Azije in pri teh obiskih je zelo jasno povedala, da popolnoma podpiramo in da Evropska unija popolnoma podpira predlog eh, sopredsedujočih eh, skupine iz Minska. Poleg tega mi je bilo zastavljeno vprašanje, ali imamo načrt B. Moje osebno mnenje je, da e, mora biti naš cilj, da je sporazum iz Minska izveden e, in strinjali smo se, eh, da eh, lahko to težavno situacijo rešimo le z političnim eh, sporazumom. Veliko poslancev Evropskega parlamenta je zastavilo tudi vprašanje v zvezi z bojem proti ruski propagandi. Kaj počnemo na tem področju? Omenjena je bila tudi skupina, eh, ki je bila vzpostavljena v okviru Evropske službe za zunanje delovanje. Seveda je potrebno eh, to skupino še okrepiti, ampak ministri so bili zelo zadovoljni z eh, tem premikom, kajti prvič imamo takšno strukturo. In mislim, da smo dosegli že kar precejšen napredek. Potem eh, mi je bilo zastavljeno tudi vprašanje, kako tolmačimo zadnjo rusko odločitev v Siriji. Eh, mislim, da je nekoliko preuranjeno, da bi eh, odgovoril eh, na to vprašanje. Na to eh, moramo pogledati z širšega političnega vidika in mislim, da moramo biti zelo previdni pri oceni situacije. Naše, splaš, naše splošno mnenje je, da je vsak korak, ki lahko pripomore k. Eh, zmanjšanju sovražnosti eh, v Siriji zelo pomemben in k zmanjšanju napetosti je zelo pomemben za mirovni proces in eh, da je potrebno ukrepiti prizadevanja za eh, rešitev krize in vojne v Siriji. Vendar pa mislim, da je prehitro, da bi govorili o tem že sedaj. Eh, potem je bilo tukaj še vprašanje o dodatnih seznamih eh, zaradi zelo težavnega položaja Nadje Savčenko v eh, Rusiji. Povem lahko le, da bi vsak nov seznam moral odobriti svet in da bi svet moral takšen predlog obravnavati v skladu z. Uh, pravili uh, v uh, zakonskem aktu. Kar pa zadeva sam primer Nadje Savčenko, naj uh, povem, uh, da je visoka predstavnica podala zelo jasno in ostro izjavo na to temo. Uh, osebno se ukvarja z tem in zelo jasno je povedala, da Evropska unija meni, uh, da je ugrabitev Nadje Savčenko iz eh, Ukrajine kršitev mednarodnega prava, da Rusija ni spoštovala človekovih pravic in eh, temeljnih načel. In eh, zadnja poročila o njenem zdravju so izjemno zaskrbljujoča, zaradi tega je visoka predstavnica pozvala Rusijo, da takoj eh, izpusti eh, Nadjo Savčenko iz humanitarnih razlogov in eh, sodelujemo že pri pripravi eh, skupnega odziva držav članic eh, na to temo. Ne morem seveda biti optimističen glede končnega rezultata, glede na vse, kar se je zgodilo v zadnjih letih, ampak pri tem bomo ustrajali in tudi mi imamo zelo jasno in zelo enotno mnenje glede tega vprašanja. Gospod eh, predsednik, samo da pogledam, če sem odgovoril na vsa vprašanja. Reči moram in mogoče je to nekaj, kar bi moral povedati že na začetku izjave. Teh pet temeljnih načel predstavlja okvir eh, za zaščito eh, varnosti Evropske unije. Poglejmo, kaj se je zgodilo z nezakonito priključitvijo Krimskega polotoka, kaj se je zgodilo z eh, destabilizacijo situacije v Ukrajini. Tukaj gre povsem eh, jasno za napad na oziroma za grožnjo za varnost Evropske unije. In eh, ta temeljna načela bodo služila kot osnova za naše sodelovanje z Rusijo. In poleg tega je potrebno z tega vidika odgovoriti tudi na uh, gospodarske pomisleke. Seveda eh, številne države članice čutijo vpliv teh sankcij, nekatere bolj kot druge, ampak tukaj gre za načelne odločitve, ki so bile sprejete glede na situacijo, ki uh, se na vsak način ni izboljšala. In uh, seveda, potrebno je izvesti sporazum iz Minska in potem bomo lahko govorili o sankcijah, to pa se še ni zgodilo. Razprava o sankcijah bo potekala predvidoma junija. S tem mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj in komentarjev, gospod predsedujoči, in s tem zaključujem. Najlepša hvala za vse te informacije. Upam, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje. Želim vam tudi srečno pot nazaj v pisarne službe za zunanje delovanje. Mi pa zdaj prehajamo na zadnjo točko današnjega dnevnega reda. Gre za priporočilo parlamenta svetu v zvezi eh, s Generalno skupščino Združenih narodov. Naš pročevalec je Andrej Kovačev. Morda se čudite, da tega lani nismo imeli. Imeli smo poročilo na lasno pobudo, zdaj pa se vračamo nazaj v stare tirnice. In kot običajno pripravljamo pač priporočilo svetu. Mislim, da bomo imeli dovolj časa. Rok založitev predlogov sprememb je kdaj? Predla, predloženo je bilo, da bi bil rok založitev predlogov sprememb enaindvajset ob povdne. Tako da bomo potem imeli dovolj časa za nadaljne delo. Mislim, da je bilo prvotno predlagan 17. marec. Sekretarjat je tisti, ki je podal tak predlog, ker pač ni upošteval, da eh, so poslanci ljudje, ki trdo delajo in imajo ogromno dela. Imate besedo much, uh, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo se vam zahvaljujem za te uvodne besede, za te informacije. Želel bi povedati, da v prejšnjih dveh zakonodajnih ciklih je bil Aleksandr Lambsdorf stalni poročevalec. Leta 2008 in 2014 upravo je izvrstno delo pri več poročilih in oblikovanju predlogov za Evropski svet šlo je za pripravo na 36. in 39. skupščino. Kot ste omenili, v trenutnem zakonodajnem ciklu nismo imeli priporočila in poročila za leto 2015, ampak smo dobili bolj splošno poročilo o delovanju Združenih narodov. Še en razlog, zaradi katerega se je predsedstvo ponovno odločilo za oblikovanje priporočila, je bilo to, da smo želeli poživiti delovno skupine Združenih narodov v luči omenjenih dogodkov. Zaradi tega so tudi pričakovanja glede dela te delovne skupine vedno večja. Ponovadi se sklepi vsako leto sprejmejo maja ali junija za generalno skupščino septembra. Evropski parlament bi moral sprejeti priporočila na majskem plenarnem zasedanju, aprila pa ne bi o tem glasovali na tem odboru, torej na odboru AFET. Kot je omenil predsednik, smo se s sekretariatom dogovorili, da bomo podaljšali rok za uložitev predlogov sprememb do 21. marca ob 12 lepo vas prosim, da so predlogi sprememb v angleščini, ravno zaradi kratkega časovnega obdobja pred aprilskim glasovanjem. Osnutek poročila imate v svojih dosijajih in vsebuje osem glavnih točk. Mir in varnost, boj proti terorizmu, neširjanje in razorožitev, migracije, človekove pravice, demokracija in vladavina prava, razvoj, podnebne spremembe in EU ter reforme sistema Združenih narodov. Poleg tega nam bi obravnavali še vse druge relevantne teme, vloga Evropske unije znotraj Združenih narodov, zato da bo zagotovljen tudi dober prehod od zadnjega poročila, še bolje treba uskladiti določbe povezane z osebami s posebnimi potrebami. Enako velja tudi za sklepe sveta o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. In sicer iz aprila 2016. Oziroma za april 2016 potem pa še pogovori s Sirijo. Z veseljem bom sodeloval z poročevalci v senci pri teh eh, priporočilih in veselim se tudi njihovega stališča glede osnutka priporočil. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, ki nas je ravno kar zapustil. Zdaj pa bom predal besedo kar spoštovanemu kolegu, ki je poročeval z vsemci skupine socialistov. Izvolite, gospod Pancek. Pravzaprav nisem poročevalec v senci, kajti nadomeščam Sorajo, eh, ki je na misiji v Ženevi rada bi se zahvalila eh, za ta prvi osnutek eh, in povdarja, da je zelo pomembno, da Evropska unija govori z enotnim eh, glasom v Združenih narodih. Poleg tega meni tudi, da je v tem poročilu izjemno pomembno, da uh, izpostavimo ulogo eh, Združenih narodov in pa zunanje politike Evropske unije. Predlogi sprememb se bodo nanašali predvsem na določena poglavja, recimo na tista eh, poglavja, eh, ki se osredotočajo na tri temelje Združenih narodov, um, mir, uh, človekove pravice in stabilnost. Uh, potem je tukaj resolucija 1325 uh, in 4222 o varnosti žensk. Pred kratkim je prišlo tudi do kršitve eh, pravic eh, skupine LGBT, zato bomo vložili nekaj predlogov v zvezi z tem eh, in pa tudi v zvezi s poštovanjem človekovih pravic v podjetjih. Potrebno je najti Eh, evropske odločitve, eh, tudi ko gre za bližnji vzhod, eh, konflikt med Palestino in Izraelom, ampak dovolj časa je, da vse to ustrezno obravnavamo. Uh, Najlepša hvala, gospod Kjučuk. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se poročevalcu za to uravnovešeno poročilo. Za Evropsko unijo bo veliko bolj pomembno, da oblikuje seznam skupnih prioritet za skupščino Združenih narodov. Številne države se bodo izrekale glede nekaterih globalnih vprašanj in to bo odlična priložnost, da pokažemo, da Evropska unija lahko govori z enim glasom. Kot poročevalcu senci skupine ALDE. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi lahko v priporočila vključili tudi omembo naših vrednot. Jasno je podarjena vloga na področju človekovih pravic, podnebnih sprememb, razvoja in aktivnega spodbujanja vladavine prava ter mednarodnega humanitarnega dela. Kljub temu pa bi vas želel opozoriti na to, da je treba razmišljati tudi o postopku imenovanja generalnega sekretarja, tukaj pa razmišljati tudi o pravični distribuciji na osnovi ravnoteža med reprezentacijo spolov. Še naprej podpiramo tudi celovito reformo Varnostnega sveta Združenih narodov, s čimer bomo bolj upoštevali novo realnost ter se soočali s trenutnimi in prihodnimi izzivi. Hvala, gospod predsednik. Um, uh, uh, gospod Mesaric, govorim v imenu kolegice Lohbiler, ki prav tako čestita poročevalcu za odlično opravljeno delo. Kot politična skupina nas veseli, da se bo delo skupino za združene narode poživilo in upamo, da bo ta delo skupina res zaživela. Tri vsebinske pripombe je imela kolegica. Prvič, na to se je skliceval že kolega pred menoj. Letošnje leto nas čaka imenovanje novega generalnega sekretarja in upam, da bo svet lahko oblikoval tudi nekaj predlogov glede generalnega sekretarja, da se naprimer predlaga za spremembo tudi morda kakšno žensko kandidatko. To bi bilo prvič v zgodovini Združenih narodov. Potem naj bi imeli tudi novo delovno skupino Združenih narodov za jedrsko razorožitev in pozivamo države članice Evropske unije, da podprejo aktivnosti te delovne skupine. Razočarani pa smo, da države članice EU niso bolj konkretno prispevale k mirovnim procesom med vrhom pri razpoložljivosti nekaterih enot zaostajamo z drugimi regijami in to moramo popraviti. Hvala. Toliko torej o teh priporočilih. Morda bi lahko predlagali tudi bolgarskega kandidata za generalnega sekretarja. Hvala, gospod predsednik predvsem se zahvaljujem za to, da ste podprli. Enake možnosti za oba spola, mislim, da bo to pomembno izbirno merilo. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Srečali se bomo potem, ko bodo vloženi predlogi sprememb in prepričan sem, da bomo na osnovi teh predlogov našli tudi dober kompromis, tako da bomo lahko govorili z enim glasom, da bomo imeli tudi močno stališče in bomo Evropskemu svetu predlagali, da upošteva priporočila Evropskega parlamenta. Ta bodo vključevala vse, kar so omenili kolegi, to so zelo pomembne pripombe, torej jedrska razorožitev, vzdrževanje miru, človekove pravice, razvoj, vladavina prava, podnebne spremembe. in z veseljem bom podprl te predloge v postopku pogajanja.